jutri ob 11.30. Nadaljevali bomo jutri ob 8.30 do 11.30. Dnevni red je objavljen in je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta.